Zasedanje, ki je bilo prekinjeno 7. aprila, se sedaj ponovno eh, začenja. Ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik za dne 7. aprila, če ne, je s tem zapisnik sprejet. Samo nekaj besed. Danes je dan Evrope. Večino današnjega dneva sem preživel v Firencah in kot veste,